Mes chers collègues, j'ouvre la séance. Spoštovani kolegi, začenjam eh, zaslišanje pod trojnim predsedstvom, kajti eh, poleg eh, odbora za proračun je še tu odbor za proračunski nadzor in odbor za pravne zadeve. Naj zaželim dobrodošljico gospej Kristalini Georgijevi, podpredsednici kandidatki za podpredsednico. Naj vas spomnim, da po smernicah eh, predmet soglasja po 16. prilogi eh, poslovnika parlament ocenjuje kandidate na podlagi njihovih splošnih eh, pristojnosti. Eh, kvalifikaciji in eh, njihove ne, eh, osebne neodvisnosti. Ocenjuje tudi njihovo poznavanje njihovega potencialnega področja in sposobnost komuniciranja. Naj vas spomnim, pred zaslišanjem ima, je kandidatka odgovorila na uh, pripravljene, pripravljena vprašanja, na katera je odgovorila. To je bilo razdeljeno v vseh jezikih. Razprava bo potekala kot sledi. Kandidatka za, za podpredsednico bo najprej imela ustni uvod, 15-minutni ustni uvod, Ob koncu zaslišanja bo imela na voljo pet minut za sklepno izjavo. Po tem uvodu bomo imeli 45 eh, vprašanj, ki eh, jim, bo sled, ki jim bodo sledili neposredni odgovor in sicer po tri minute, minuto za vprašanje in dve minuti za odgovor prvi krok vprašanj eh, bo zastavil predstavnik vsake politične skupine. Eh, drugi krok eh, bo vseboval tri bloke pod eh, predsedstvom predsednice ali predsednika v naslednjem zaporedju. Najprej odbor za proračun, na to odbor za proračunski nadzor in na zadnje odbor za pravne zadeve. Naj eh, vas opozorim, da bo eh, potekalo tolmačenje razprave v 22 eh, jezikov. Vsi lahko govorite svoj jezik. Govornike pa tudi eh, prosimo s pričo tolmačenja, da ne govorijo prehitro. Naj vas opozorim tudi na dejstvo, da razprava poteka Eh, neposredno v živo prek eh, spleta in eh, video pa bo po zasedanju na voljo na istem spletišču. Preden dam besedo obema kolegoma, in sicer iz obeh odborov, odbora za proračunski eh, nadzor in za pravne zadeve. Naj vam povem, gospa kandidatka, eh, da eh, seveda. Eh, so nam ta vprašanja zelo pomembna, zlasti za vidika naslednjega eh, proračuna za leto 2015 in za ostala plačila so še posebej pereče vprašanje. Potrebovali bomo eh, strukturni rešitev tega problema. Zanimala nas bo tudi revizija eh, večletnega okvira, ki je predviden za leto 2016. Veliko tega bo potekalo že leta 2015. Pobliže spremljamo tudi izvajanje tega eh, svežnja oziroma ovojnice v znesku 300 milijard eh, evrov, ki ga je napovedal Jean-Claude eh, Jean Juncker za to, da bi se lahko eh, izvajal ta tako pomemben projekt. Potem gre tu tudi za eh, drugo vprašanje, vprašanja lastnega kapitala in podobno. In pa eh, potem tudi evropski mehanizem za eh, finančno stabilnost. Besedo sedaj dajem gospej Ingeborg Gresle kot eh, predsednici odbora za proračunski nadbor. Najlepša hvala, pozdravljeni kolegi in kolegice in dobrodošlica naši gosti tudi v imenu odbora za proračunski nadzor. Podobno zaslišanje smo izvedli v sodelovanju treh odborov že pred petimi leti in tudi eh, še mandat prej. E, tako da pravzaprav tu poskušamo združiti različne vidike. Gre za resor, ki združuje več kot 5000 zaposlenih in vi boste tudi edina podpredsednica, ki ima bo imela neposredni dostop do aparata. Seveda je vsem veliko do tega, da bi beležili boljše rezultate in zdaj vidimo veliko priložnost za krepitev nadzora nad proračunom in boja proti goljufijam. 15 od 45 vprašanj se nanaša na naše področje dela. Eh, kot prejšnjik krok bo tudi ta krok sestavljen iz neposrednih vprašanj in odgovorov po tri minute in upamo, da bomo z vami lahko dobro sodelovali v interesu evropskih davkoplačevalcev. Hvala. Besedo dajem gospodu Pavlu Svobodi, ki je predsednik odbora za pravne zadeve. Najlepša hvala. Lepo zdrav, gospe in gospodje, lepo zdrav, gospe Georgijevi, dobrodošli na tem zaslišanju v imenu odbora za pravne zadeve. Naš odbor vam bo danes zastavil samo nekaj vprašanj in eh, tako je tudi prav, kajti proračun Evropske unije in ustrezno izvajanje proračuna sta v središču naših skrbi. Uh, Kot proračunski organ je parlament prepričan, da je ključnega pomena za uspešno izvajanje in nadzorovanje različnih politik in programov in tudi v interesu tako državljanov kot držav članic in podjetij, da zagotovimo, da institucije, agencije in organi Evropske unije se lahko zanesejo na visoko usposobljene, učinkovite in motivirane uradnike. Gospod Juncker vam je dodelil resor, ki vključuje tudi človeške vire, tako da boste neposredno odgovorni za zaposlovanje, delovne pogoje, eh, kariere in mobilnost znotraj komisije. Neposredno pa se boste ukvarjali tudi z stvarmi, ki so pomembne za zaposlene v vseh agencijah in organih Evropske unije. Konec koncev pa boste pravzaprav odgovorni tudi za človeški dejavnik na tem področju. Parlament se zaveda, kako pomemben je ta vidik in zato tudi odbor za pravne zadeve eh, enakopravno z odborom za proračun in proračunski nadzor eh, sodeluje v vaši oceni. Gospa Gergela, veselimo se vaše, vašega uvodnega nagovora. Gospa kandidatka za podpredsednico, beseda je vaša.